to humanitarno pomoč mora biti seveda, uh, uh, ne, torej ne sme biti izpostavljeno nevarnosti. Hvala uh, za vaše uh, sklepne besede in to je tudi konec te razprave. Glasovali bomo o tem poročilu v petek ob 12. Gospe in gospodje, sedaj pa uh, začenjamo razpravo o naslednji točki in sicer o razmerah v Siriji in dajem besedo ponovno visoki predstavnici EU za eh, zunanje zadeve in varnostno politiko, gospod Ashton. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Vsi eh, smo zastrašeni zaradi eh, Eh, nasilja, ki smo mu priča v Siriji. Režim je bombardiral eh, mesta in se ni oziral na civiliste in tudi otrokom ni bilo prizanešeno. Na vsak način želimo, da se ustavi nasilje in eh, umori. In vsi smo seveda zaskrbljeni zaradi nevarnosti nadaljne militarizacije in eskalacije konflikta. Nasil, nasilje je vodilo tudi do tega, da se niso držali eh, premirja, ki je bilo dogovorjeno za 12. april. Eh, še naprej so izvajali napade na Homs in druga mesta. Eh, torej, in še enkrat eh, želim, da se ustavi nasilje in uh, treba je takoj začeti izvajati načrt Kofija Anana in v celoti. Vemo, kako krhka in nestabilna je situacija. Uh, nasilje v Homsu, Hani in Alepi nas spominjajo na to. Uh, varnostni svet je soglasno sprejel v soboto resolucijo uh, glede uh, eh, odpoš, eh, torej napotitve 30 vojaških opazovalcev v Sirijo, ki naj nadzirajo eh, prekinitev eh, spopadov. Eh, v Sirijo so odpotovali v nedeljo. To je eh, eh pomembno v okviru načrta šestih točk, ki ga je pripravil Kofi Anan. Eh, na vsak način vse države članice želijo zagotoviti, da bi mednarodna skupnost govorila z enim glasom. Jaz in moja služba eh, smo predvsem v stiku tudi z Rusijo in Kitajsko pred srečanjem Združ varnostnega sveta v Washingtonu, da bi spremenili stališče. Eh, resolucija varnostnega sveta je poziv mednarodne skupnosti režimu, eh, In citiram, torej treba je takoj začeti izvajati vse elemente eh, načrta šestih točk strani sirijske vlade. Torej ne gre za izbiro ta, teh šestih, ti, ti š, te šest, š, teh šest točk ni eh, nekako na voljo in ni mogoče izbirati, temveč vse je treba izvajati. Eh, treba je zagotoviti eh, svobodo združevanja, potem tudi zagotovitev humanitarne pomoči eh, za vse regije, ki so jih zadeli ti eh, spopadi. Samo z virodost dostojnim, eh, z verodostojno podporo vse mednarodne skupnosti bo možno izvajati Ananov načrt in ljudje si to pričakujejo. Seveda spremljamo situacijo v državi in vse stranke naj bi se tega držale, ampak seveda ima posebno odgovornost vlada, kajti prišlo je do kršitev. Um, tih, eh, tega premirja in ta resolucija nudi vladi možnost, da spremeni svojo usmeritev in svojo linijo. Torej, sedaj je še posebej pomembno, da članice varnostnega sveta nadaljujejo eh, v podpori Kofija Nanana v njegovih prizadevanjih, tako da bo prišlo do polnovredne eh, opazovalne misije v Siriji in da se bo ta misija tja odpravila čim prej. Eh, tudi Kitajska mora prispevati k rešitvi konflikta in mora uporabiti vpliv, da bo Eh, v celoti izvajana resolucija varnostnega sveta. Seveda, um, še posebej podpiram gospoda Anana, z njim sem se pogovarjala in tudi Banki Munu. Banki Muna sem srečala včeraj in jima povedala, da Evropska unija in države članice bodo seveda rade um, sodelovale in pomagale pri tej misiji za opazovanje. Torej, treba je predvsem izboljšati komunikacije in usposabljamo eh, tudi uh, osebje za hiter odziv. Um, in treba je združiti vse službe uh, za zunanje delovanje um, in vse instrumente je treba usklajevati z Georgijevo, se usklajujemo. Uh, Eh, ona je pristojna za humanitarno pomoč in želimo predvsem eh, sodelovati tudi z eh, sosednjimi državami in našimi predstavniki v teh državah. Torej gre za to, da zagotovimo učinkovit odgovor Evropske unije, gre za bilateralno sodelovanje, sirijs, sodelovanje Sirije v regionalnih programih, potem tudi Svetovna banka je ustavila vse za posojila in tehnično pomoč Siriji in ohranili pa smo pomoč za državljane, za študente, za zagovornike človekovih pravic in opozicijo ti pro, programe za univerze se bodo nadaljevale. Torej gre za ponudbo za vetišč, potem eh, medicinske pomoči in tako naprej. 29 milijonov evrov smo zagotovili za humanitarno pomoč Siriji in prizadetim sosednjim državam. Kar zadeva sosednje države, je pomoč nujna in o tem razpravljam s Turčijo, tam sem bila ob koncu tedna, eh, zunani minister gospod Davotoglu, uh, je pripravljen sodelovati. Humanitarna situacija na turški meji je kritična in turški odziv je bil ekscelenten s hitro in odlično pomočjo. 25 eh, tisočim beguncem na območju eh, Turčije. Večkrat sem se pogovarjala s gospodim Davatoglomom in se mu tudi zahvalila za to pomoč in ostajam v tesnem stiku z njim in njegovimi službami in seveda eh, smo pripravljeni pomagati tudi z Jordanijo in Libanonom. Eh, sodelujemo in eh, dogovarjamo se za podrobno pomoč, predvsem z Jordanijo. Torej moramo delovati čim prej. Eh, mnoge razseljene osebe v sosednjih državah ne živijo v taboriščih, temveč pri družinah in zato potrebujemo neko širšo pomoč, pomoč tudi gospodinstvom, družinam, celim regijam regijam, ki jih prizadeva ta pritok prisiljencev oziroma beguncev iz Sirije. S komisarjem Füljem sem pripravila posebne ukrepe za 23 milijonov evrov, ki jih želimo nameniti civilni družbi, Eh, beguncem in tudi prebivalstvu v sosednjih državah. Ob tej pomoči pa želim povedati, da želimo še naprej izvajati sankcije in restriktivne ukrepe tako dolgo, kot bo potekala represija. Zadnji ukrepi so bili sprejeti 23. marca na eh, svetu za zonanje zadeve in pripravljamo nove restriktivne ukrepe. Uh, uh, Ehm, in tudi pri srečanju v Istanbulu se je govorilo o tem. In dobro je, da eh, delegacija ostaja odprta v Damaskusu, kako dolgo je to možno, ehm, kajti moramo biti blizu sirijskemu prebivalstvu. Oni so nas prosili, da ne odidemo in odločili smo se, eh, torej nekatere ambasade so se odločili, da bodo umaknile osebje in sedaj eh, vendar deloma se je osebje preselilo v delegacijo EU in sedaj nekaj opozicijskih skupinah. To je kritično in Evropski parlament mora pri tem igrali, po, igrati pomembno vlogo. Hvala za vaše prizadevanje za sodelovanje z opozicijo. Naš glavni cilj je, da dosežemo vse eh, skupine, da premagajo razlike, da pride do večje koordinacije med njimi, tako da bo prišlo do urejenega prehoda na demokracijo, morajo izoblikovati skupno perspektivo za Sirijo, eh, kjer bodo vsi svobodni in enaki. Eh, in moja služba se še naprej srečuje s voditelji eh, eh, opozicije in želimo predvsem eh, vključiti tudi manjšine v delo. Eh, prihodnost Sirije je v rokah Siricev in eh, treba je spoštovati njihova prizadevanja, lahko storimo, kar je v naših močih, ampak sedaj mora gospod Asad uh, eh, postiti slediti besedam dejanja. Hvala, sedaj pa dobi besedo gospod Salafranka. Eh, gospod predsednik, spoštovana visoka predstavnica, v eh, Siriji se igra trojno igro. Eh, vpliv Irana, Saudske Arabije, potem vloga Egipta v celotni arabski pomladi in vloga Združenih držav in udeležba Kitajske in Rusije eh, v Združenih narodih. Dobra novica je, da je bila sprejeta resolucija v varnostnem svetu. Eh, ta resolucija se mora skladati z stališči, ki jih eh, zauzemajo eh, države do Sirije. Eh, tam smo priča velikemu nasilju, hitro je potrebno ukrepati, da prebivalstva še naprej ne bodo tako zatirali. Gospa Ešt, načrt gospoda Kofija Anana, S tem eh, pošiljamo med narodni skupnosti dvojno sporočilo. Po eni strani gospod Asad še naprej ostaja na oblasti, pridobiva na času ve z podporo Kitajske in Rusije, eh, da lahko še naprej lahko masakrira svoje prebivalstvo nekaznovano eh, in hkrati govorimo o tem, da se kratkoročno nič ne bo zgodilo. Upoštevati je treba vse te eh, dejavnike. Zelo dobro je to, kar dela Evropska unija v zvezi s humanitarno pomočjo, kar zadeva sredstva, ki ste jih omenili, tudi v sodelovanju z gospod Georgijevo. Vendar pa mi. Če eh, želim verjeti diplomatu svoje dežele, menim, da moramo dejansko eh, ukrepati, začenja se pri Asadu, ki mora odstopiti. Hvala. Za dve minuti, gospod Kajzer. Hvala, gospod predsedujoči. Z gospo Gomeš sva bili na sirijsko-libanonski meji v eh, začetku meseca aprila in so se tam srečali z nekaterimi predstavljenki eh, sirijske opozicije, ki so prišli v Bejrut, pa tudi zato, da bi ugotovili, kakšno tveganje dejansko obstaja za Libanon zaradi morebitnega prelivanja eh, napetosti med suniti in šiti v Siriji. Kaj smo ugotovili? Naj zelo jasno povem. Vse, kar smo slišali namreč strani sirijskih predstavnikov, je, kaže na veliko bojazen eh, pred zelo bližnjo eh, eh vojno, glede na tisto, kar se dogaja v Siriji, eh, z morebitnim eh, upletanjem eh, Katarja, Saudske Arabije in tako naprej. Torej, eh, zdi se, da je načrt Anan edina možnost poleg državljanske vojne v Siriji. Ampak to ni, ni, torej, ni, ni pa zelo zadovoljujoče, ampak to je očitno edina rešitev. Torej, načrt Anan ki pa ga je treba izboljšati, ki bo dejansko operativen načrt Anan, ki bo uh, predvidel tudi odhod Asada čim hitreje, torej, to je verjetno tisto, kar eh, je edino, kar lahko storimo, seveda s številnimi napori, tako strani eh, nas kot sirsk, sirijske opozicije, ampak obstaja torej bojazen pred državljansko vojno, pred upletanjem Katarja in drugih držav. Drugič, kar je treba storiti, je treba opraviti na hitro, tudi v zvezi z begunci. Gre za prioriteto, ki eh, ni le humanitarna, ampak tudi politična. V Libanonu gre za politično prioriteto. Sirijski, eh, eh, torej sirijska opozicija je tista, ki je tu pletena in nujno moramo, eh, se bom takoj končala, torej s tem se moramo soočiti. Gospa Ashton, naj vam povem naslednje. Upravičeno ste ohranili delovanje veleposlaništva uh, uh, tukaj. Eh, naredite tako, kot ste naredili v Bengaziju, govornica je bila prekinjena. Velmi mnogo odejmiv. Oprostite, ampak resnično ste uh, precej prisegli svoj čas. Zato zdaj predajam besedo gospodu Frhovstatu za tri minute. Gospode, kaj zaroprostite? Uh, uh, Gospa Ashton, Zelo diplomatsko ste govorili, to je že treba reči. Moram priznati, da se pogosto ne strinjam z gospodom Sarkozijem, ampak tokrat pa mislim, da ima prav. Mislim, da uh, Ananovega načrta ni več oziroma ta ne deluje. Soočimo se z dejstvi in o tem niste govorili. Imeli smo več kot 100 kršitev načrta Anan v zadnjih dveh dneh, ugotovljenih kršitev. Več kot 50 ljudi je bilo ubitih včeraj, samo včeraj. Ne vem, koliko jih je bilo danes v Siriji, ki so bili žrtve te agresije. Kako lahko potem sploh še govorite o načrtu Anan? Načrt Anan je nekaj, kar se v praksi ne izvaja, kar česar Bašar al-Assad ne izvaja. Torej, kar potrebujemo, kar mednarodna skupnost potrebuje, je potrebuje je kaj, kaj si želimo še, da bodo po, pobili še nekaj sto ljudi, preden bomo ugotovili, da ta načrt ne deluje, kajti Bašar al-Assad se ne podreja in, in ne želi tega izvajati. Vse to nas spet vodi k več ubijanja, več mrtvih, več žrtev v Siriji in končno. Rekli ste, eh, treba je postaviti tja opazovalce, mednarodna skupnost mora postaviti opazovalce. Dobro, rekli smo, bomo to podprli. Ampak kaj to pomeni? 250, 215 op, op, opazovalcev pomeni več tisoč uh, vojakov, ki jih bodo branili. Kajti, uh, se, uh, morda vam lahko vaš kolega pove, kako in kaj. Za 215 opazovalcev, kaj to pomeni, koliko vojakov to pomeni še zraven tega? Uh, In zakaj naj to naredimo? Zato, da bomo ščitili naše, svoje opazovalce, ne sirce, ne ljudi na terenu pred napadi Bašarja Al-Asada. Torej, mislim, da resnično to ni pravi način za postopanje. Gospa Ešton, kaj lahko tam vidimo? Kaj pravzaprav že vemo? Načrt ne deluje, Bašar Al-Asad pobija vedno več ljudi. Vemo, da Bašar Al-Asad ne spoštuje svojih obljub, da Torej nadaljuje z zločini proti človeštvu. Ali moramo to ugotoviti? Ne, to že vemo. Mislim, da je zdaj minil čas, ko bi lahko opazovali in ščitili svoje opazovalce. Ne, tisto, kar moramo storiti zdaj, je, da delujemo. Tri stvari pomenijo to. Varna območja, humanitarni koridori in podporja sirski opoziciji. In to lahko storimo skupaj z, združeni, z, z varnostnim svetom, storimo to z njimi. Če pa ne moremo tega storiti z njimi zaradi stališča Rusije in Kitajske, potem pa to storimo brez varnostnega sveta. Ampak v vsakem primeru mora mednarodna skupnost nekako delovati. In končno eno vprašanje, ali nam lahko poveste nekaj o tem zadnjem incidentu z nemško ladjo, ki je skušala dostaviti orožje v Sirijo. Ali to pomeni neposredno kršitev embarga na Eh, izvoz orožja. In mislim, eh, gospede, kaj zdaj sem že povedal, te stvari so resnično pomembnejše od tega, da vi tam letovčete s kladivcem in nas prekinjete. Namreč kriza v Siriji je pomembnejša od tega. Jestli dovolite, pane Frhoštate. Dovolite, gospod Frhoštat. Verjamem, verjamem, da je pač predpise in pravila treba spoštovati in se jih držati seveda je vaša stvar, kako potem organizirate svoje govore. Imeli ste na voljo tri minute, spoštovane dame in gospodje. Nadaljujemo z dvemi, dvema minutama za gospod Brantner. Spoštovana visoka predsednica, spoštovani predsedujoči. Situacija v Siriji je še vedno grozna in nespremljiva. Seveda moramo ohraniti pritisk eh, in podpirati operacionalizacijo, kot je povedala gospod Kajzer ker je do sedaj dejansko rezultatov nimamo. Hrati moramo podpirati politično in logistično tudi opozicijo, ne moremo ljudi prepustiti, da jih bo do nekateri drugi podpirali selektivno. Sicer bo prišlo do tega, da ne bo prišlo do neke skupne podlage. To bi lahko bila naša vloga. Kar se tiče humanitarne plati, zagotoviti moramo, da, bodo, eh, da se bo prekinilo streljanje na begunce z katerekoli strani, Zato je naša eh, eh, vloga tudi v tem, da podpremo begunce, ki, kamorkoli prihajajo, tudi tu lahko naredimo več. Naj pa podarim naslednje, zelo pomembno je, da se prekine to prelivanje krvi v Siriji. Dva incidenta sta se pravzaprav zgodila. 10. januarja so ciperske oblasti dovolile Eh, eh, dovolile pristanek eh, ruski ladji, ki je peljala orožje Asadu, čeprav je bilo posem jasno, zakaj gre pri tem tovoru. To je nezaslišano. nezaslišano. Cipr ne more kupovati, koristi zase, tako da podpira Rusijo nasproti sirski opoziciji. In potem je nemška ladja, ki je plula pod zastavo Atigve in Barbude, prav tako bila ustavljena, zdaj je očitno ladja skrenila svoje smeri, ne vemo točno, kje danes je. To je nespremljivo. Evropska unija mora zagotoviti, da se bo embargo na izvoz, uvoz orožja spoštoval. Tu bi vas prosila, da preverite, kako je za vlogo Cipra pri tem incidentu, ki sem ga omenila. Do sedaj še nisem ni slišala o tem. Prosimo vas tudi, prosili smo vas tudi, da preverite te incidente in da se končno oblikuje ustrezen mehanizem nadzora in spremljanja našega sistema embarga. Zdaj vam bom to pismo prinesla in upam, da bomo res dobili odgovor na njega. Hvala lepa. Dekuji vam za slovo. Hvala lepa za vaš prispevek. E, zanima me, gospa, če sprejemate modri karton. Gospod Kasolides ima besedo. Ja, yeah, razumem. modri karton gospa brantner e, tu nismo za fotografije prosim torej modri karton za vas kolikor vem je lansko poletje prišlo do hude katastrofe na cipru ko so konfiskirali uh, uh, to je 13 ljudi je umrlo zaradi te konfiskacije eh, tovora, orožja na Cipru. In vaša različica eh, je drugačna od tega, kar pravijo ciprske oblasti. In na noben način se ne bi, ne bi bil proti temu, da obsodim svojo lastno vlado, če bi bilo tukaj jasno povedano, ali je prišlo do kršitve embarga govornik je bil prekinjen, niste zastavili vprašanja, to ni ustrezen postopek za modri karton. Govornik je bil prekinjen. Yes, Izvolite, gospa. E, beseda je vaša. Kot veste, je embargo na uvoz orožja pomeni, da ne sme biti nikakršnega prevoza orožja, Se to ni zdaj, tu ne gre za to, ali govorimo o transferju, o tranzitu, ampak v vsakem primeru je prišla ladja v, v eh, to pristanišče. Torej, edino, kar zahtevamo, je, da se preveri, kako je bilo s tem, zato da bomo končno vedeli, kakšna so dejstva. Potrebujemo raziskavo, zato da bomo ugotovili, kaj se je dejansko zgodilo, kakšna so dejstva, in mislim, da Evropska unija potrebuje takšno raziskavo, zato da bomo še naprej verodostojni tudi na tem področju. Hvala lepa. Second... Najlepša hvala in drugi modri karton gospoda Adži Georgija. Shortly. Izvolite, bodite kratki, prosim. Najlepša hvala, predsedujoči. In eh, zelo me zanima, kakšen bo odgovor. In sicer me zanima, ali je grška vlada že začela postopek proti tistim ljudem, ki so imeli opravka s tistim delom sirijskega prebivalstva, o katerem je bilo govora. Ne dvomim, da bo o, o tem razpravljala, oziroma da to zanima tudi ciprsko vlado. In pa, glede na to, da je Cipr član uh, organizacije oziroma združenja Asenar, eh, Me zanima, kakšne dodatne informacije bi bile potrebne za to, da se ne bi znašli ponovno v takem položaju kot tokrat. Hvala. Hvala. Slišali smo, da je prišlo do prvih korakov, ampak tisto, o čemer govorim, se nanaša na čas, ko je eh, bilo jasno, da je ladja v pristanišču in eh, se je ni ustavilo. To kritiziram. Kako lahko ladja odpelje z 59 tonami orožja na krovu, če vemo, kako se bo to orožje uporabilo. In dobro, Eh, morda se res kaj dogaja, natančno ne poznamo vsega in nisem dobila še končnih potrdil, ampak mislim, da se mora Evropska unija pogovoriti s ciprsko vlado in če bomo na koncu ugotovili, da je vlada okrenila vse, kar je njeni moči, toliko bolje. Ampak želim, da pride do preiskave, želim, da pride do pogovorov, mislim, da o tem ne bi smeli močati. Najlepša hvala, zdaj pa. Uh, gospa visoka predstavnica zelo cenim da ste tako pozorno uh, ubesedili svojo izjavo razumem in poznam dinamiko s katero imate opravka govorili ste o eh, demokratični tranziciji ki jo vodijo sirici to je izraz ki ga v zadnjih tednih in predvsem v zadnjih dneh uporablja veliko evropejcev, ampak dejstvo je, da ne bomo imeli demokratičnega prehoda pod vodstvom Siricev brez temeljnih sestavin, torej eh, brez enotne in eh, celostne sirijske opozicije. Te zaenkrat ni in nimamo nobenih informacij o tem, kaj bo mednarodna skupnost, oziroma mi kot Evropska unija, kaj bomo storili za to, da bi eh, pripomogli k oblikovanju opozicije, ki je potrebna, da bo prišlo do nujnih demokratičnih sprememb. In pa zastavil bi še vprašanje v zvezi z nečim, čemer sem govoril že v preteklosti. Gre za spletne aktiviste in gre za to, da režim še vedno preko zelo specifičnih, zelo dobro zasnovanih in naprednih tehničnih poti eh, prepoznava ljudi, jih aretira in eh, zagotavlja, da njihovo sporočilo ne pride z zunanjega sveta in sicer gre za sporočilo o grozodejstvih, do katerih prihaja. Najlepša hvala. In zdaj za eno minuto, gospod Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Najlepša hvala, predsedujoči. Demilitarizacija sirijskega konflikta je nujna zato, da bi ustvarili predpogoje za politično rešitev. Težava pa je v tem, da iz sosednjih držav v državo prihaja veliko orožja in Evropa bi morala ukrepati preventivno. Uh, Eh, v, na jugu Libanona, naprimer, je veliko modrih čelad Združenih narodov. Eh, številni, eh, so tudi, številni pripadniki so evropski državljani. In ali bi morda del teh evropejcev lahko namestili na sirijsko-libanonsko ali sirijsko-jordansko mejo, da bi intervenirali tam. In pa še naslednja točka. Potem, ko smo začeli izvajati pritisk na eh, sirijske oblasti, bi morali izvajati tudi pritisk na nacionalni eh, svet, da bi prišlo do sprave, kajti pozdravili smo načrt Kofija Nana. Najlepša hvala, da ste se držali časa. Zdaj pa gospod Hadži Georgiju. Najlepša hvala, predsedujoči. Nobenega dvoma ni, da Evropska unija in Evropski parlament lahko še naprej gledata v stran med tem, ko se klanje državljanov sosednje države nadaljuje, še posebej, ko gre za klanje, ki so ga naročili voditelji te države. Ampak mislim, da je prav, da upoštevamo dvoje za to, da uravnomesimo pogled na te različne dogodke. Koliko tisoč trupel bi morali namestiti na drugo stran tehnice, zato da bomo uravnovesili eh, oziroma dosegli ravnovesje in tisto demokracijo, ki naj bi jo dosegli na koncu. Ljudje govorijo o tisočih, sto tisočih ljudi, ki so umrli v Iraku. Ali je to ustrezna protivtež za tisto, kar poskušamo prinesti v Irak? Eh, torej za demokracijo. Zdaj poskušamo isti model izvoziti tudi v Sirijo in sam to zavračam. Mislim, da ne moremo sprejeti Ananovega načrta, če ne bomo zagotovili, da se bo ta uresničil brez nadaljih izgub življenja. Uh, Upoštevati moramo, kakšno težo ima Sirija v celotni regiji. Ravno tako pa ne smemo pozabiti tudi na podporo, ki jo Siriji kaže Kitajska. To nam morda ni všeč, ampak eh, ta podpora je bila v Varnostnem svetu Združenih narodov jasna. Tisto, kar uh, moramo imeti pred seboj, je končni rezultat. Ne smemo povečevati števila žrtev v Siriji. Uh, kar pa zadeva izvoz orožja v Sirijo, naša želja po eh, popolnem izvajanju Ananovega načrta pomeni, da moramo eh, izvajati ta načrt in ustaviti trgovino z orožjem. Najlepša hvala, gospa Gomeš. For two minutes. Dve minuti imate. Uh, from the visit uh, that, um... Z gospo De Kaiser sva opis, obiskali regijo, imeli sva stike s sirijskimi begunci in na podlagi tega sklepam, da pravzaprav potekata dve uh, vojni. Prva poteka v New Yorku in gre za način zoprstavljanja Rusiji in Kitajski, druga pa poteka na samem terenu med uh, suniti in šiiti, ki jih podpira uh, Iran, ki je tudi podpornika Sadovega režima. Uh, mislim, da prihaja do velikega hinavstva tudi v številnih državah, članicah. Marsikdo govori o humanitarnih koridorjih, vendar pa ne stori ničesar, da bi se ti lahko uresničili. Zato je potrebna vojaška varnost, če želite vzpostaviti humanitarni koridor. Uh, In eh, vojaki, ki so večinoma v Turčiji, eh, se gredo politično hinavstvo. Prišlo je do nespremljivih kršitev eh, embarga, kot smo slišali, in to morajo države članice razčistiti. Ključno je, da Evropska unija podpre Anano načrt, kajti to je edini načrt, ki ga imamo, s katerim bomo preprečili dolgoro, dolgotrajno državljansko vojno. Vendar pa moramo jasno povedati nekaj, kar ni zapisano v Ananonom načrtu sicer da želimo uh, odstraniti Asadov režim in da mora pripadniki priti pred Haško sodišče zaradi zločinov nad sirijskim ljudstvom, ki so ga, jih zagrešili. Mislim, da je pomembno, da podpremo Ananov načrt. Eh, tudi eh, zato, ker bo zagotovil varnost opazovalcev, če bodo ti v državo res prišli. Ravno tako pa jim moramo podpreti tudi begunce, ne samo tiste v Turčiji, ampak tudi v državah kot je Libanon, ki živijo v zelo eh, težkih položajih, razmerah, eh, težke razmere pa vladajo tudi za ljudi, ki jih gostijo. Ravno tako moramo zagotoviti eh, enotnost Sirije na demokratični platformi. Hvala. Najlepša hvala za eno minuto, gospod Kreisel Dörfler. Sramotno je, kaj morajo trpeti ljudje v Siriji. Kofi Anan je kot posrednik storil vse, kar je lahko, ampak ali ta načrt B zadostuje? Ne. Ker dokler eh, mednarodna skupnost, predvsem Kitajska in Rusija, Asadu ne povesta jasno, da mora oditi, ker njegova morilska klapa eh, ne more omogočiti miru, tako dolgo bo Asad pobijal svoje lastne ljudi in eh, bo zatiral v kali vsak upor. Tega se moramo zavedati, kdor misli, da se je za sadom mogoče pogajati, eh, je lahko eh, oziroma bo britko razočaran. Dobro bi bilo, če bi bilo malo več eh, tišine v dvorani, potem bi lahko govoril. Prosim, gospod Frohovštad. In kdor misli, torej, da se za sadom lahko pogaja, bo razočaran. Turški predsednik ima. Eh, prav, ko zahteva več podpore za eh, begunce na mejah, eh, zahteva humanitarne koridorje in vemo, da bo to mogoče uresničiti samo z grožnjami orožja. Nihče ne želi eskalacije ali dolgotrajne vojne, ampak kako dolgo bomo še trpeli to pobijanje? Potrebujemo načrt B, kajti načrt v šestih točkah ne bo deloval, žal pa o tem načrtu B ni nobenega sledu. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa začenjamo s postopkom CatchDI. Imamo šest govornikov. Prva je gospa Kreto. E, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Anano načrt se bojim, da je zadnji poskus, kako mirno rešiti sirijski konflikt. Kot je bilo rečeno, je bilo v konfliktu ubitih več kot 11 tisoč ljudi, še več tisoč je bilo ranjenih. Um, napačno retiranih in podobno. Vse sankcije niso imele nobenih učinkov in krhko premirje, ki je že bilo kršeno, kaže, da Asadov režim ni iskren do mednarodne skupnosti. Uh, režim zgolj govori o svojih namerah, da ustavi nasilje, medtem pa se zatiranje zgolj stopnuje. Čeprav varnostni svet ni prišel do resolucije, imamo izjavo z 21. marca, ki podpira načrt uh, Arabske lige in načrt Kofija Anana. Ta predvideva izpustitev političnih zapornikov in tega je potrebno izvajati v prisotnosti opazovalcev Združenih narodov. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod Tenok. Gospod predsedujoči, eh, razmere v Siriji se poslabšujejo. Današnja poročila kažejo, da so vladne sile ponovno začele bombardirati eh, okolico Homsa, s čimer so nekaznovano kršili prekinitev ognja. Pozivam visoko predstavnico naj eh, podkrepi prizadevanja Evropske unije v mednarodnih pogajanjih. Evropska unija se mora zauzemati za misijo opazovalcev Združenih narodov, ta mora začeti delo čim prej in brez ovir. Jasno je, da je Sad um, že odavno izgubil kakršnokoli morali, moralno avtoriteto, da bi deloval kot sirski predsednik. V napadih naj bi umrlo in bilo ranjenih več kot 9000 civilistov. Sirijska vlada mora prevzeti odgovornost za vsa svoja dejanja. In če je prišlo do kršitev eh, obveznosti prejetih v eh, pogajanjih, mora priti do jasnih sankcij. Najlepša hvala, naslednji govornik je gospod Paška. Spoštovani predsedujoči, spoštovana visoka predstavnica. Sirija je še ena država v arabskem svetu, kjer so se razplamteli konflikti med različnimi stranmi. Predus, zaradi uporabe težkega orožja je bilo na strani opozicije že več tisoč žrtev, predvsem med civilisti. Varnostni svet si prizadeva za ustavitev bojev in Kofi Anan je bil uspešen in je uspel eh, obe strani prepričati, da spremeta načrt v šestih točkah. S tem eh, je eh, začel pot, ki bi lahko pripeljala do miru. Zdaj naj bi v državo poslali opazovalce, ki naj bi na različnih mestih v državi eh, preverjali spoštovanje prekinitve ognja. Kaj ti samo začasna ustavitev ognja ni dovolj za zagotovitev miru? Najlepša hvala, gospod Obermajer je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči. Mediji poročajo o tem, da ima Sirija eh, 2500 raket opremljenih s trupenimi plini, ki bi lahko dosegli vsak kotiček Evrope. Ravno tako pa eh, se ustvarja, je bil ustvarjen politični vakum, ki je omogočil uspon radikalnih sil. Eh, tamkajšnje razmere mora biti prednostna naloga za Evropsko unijo. Naš cilj mora biti zagotovitev miru v tej regiji, vzpostavitev zmernega demokratičnega režima, ki bo eh, spoštoval pravice manjšin, tudi kurdov in kristjanov. Pri tem moramo v reševanje vključiti Turčijo. Ankara mora poskrbeti za to, da priseljenci ne bodo nezakonito preko Turčije prihajali v Evropo. In tu Turčija lahko pokaže, ali je eh, pripravljena sprejeti to odgovornost ali pa bo poskušala zgolj uveljavljati svoje interese. Ampak nekaj je jasno. Eh, s tem, ko je Turčija država pristopnica, je vse to pravzaprav na našem pragu. Najlepša. Hvala. Gospa Žubar je naslednja. Obrigada, senjor president. Je cert kupov... Najlepša hvala, predsedujoče. Očitno je, da ljudje želijo več pravice in več miru. Prihaja do nasprotovanja vladi v Siriji, prihaja do pozivov k spremembam, ampak to, čemu smo danes priča, ni revolucija. Ravno tako pa to tudi ni brutalno zatiranje ljudske ustaje. Pravzaprav gre za vojno, ki jo financirajo drugi od zunaj. Vidimo plačance, ki prihajajo iz uh, Turčije, Katarja, Saudske Arabije, uh, ki se bojujejo z orožjem, ki, plačal, ki so ga plačali Združene države. To ni več interni sirijski konflikt, ampak uh, eksterni imperialistični poskus umešavanja v sirijske zadeve. Potrebujemo mirno rešitev konflikta in ta se mora zgoditi v okviru Združenih narodov. Uh, Eh, Združeni narod, eh, torej Združene države in evropske države morajo prenehati izvažati orožje in ne smejo posegati v konflikt ne finančno, ne eh, vojaško. To je edini način, kako lahko dejansko dosežemo mir. Najlepša hvala in gospod Mölcer je, nas, je zadnji govornik. Hvala predsedujoči. Vlada in opozicija si medsebojno očitata kršitve, prekinitve ognja. Uh, Eh, na obeh straneh trdijo, da prihaja do kršitev človekovih pravic, vendar pa je v takih razmerah izvajanje načrta v šestih točkah izredno težavno. Če bodo nadzorniki iz Združenih narodov lahko upravljali svoje delo in če bo uspelo pripeljati vlado in opozicijo za isto mizo, ne da bi. Eh, pogovori že vnaprej propadli, tako kot misija Arabske lige. Vse se bo izkazalo v prihodnjih dneh. Če misija ne bo prinesla pričakovanega uspeha, pa je pomembno še naprej izvajati pritisk. Neposredna intervencija, kot jo zahteva opozicija v obliki eh, cone prepovedi preletov, to je nekaj, o čemer je potrebno kritično razmisliti. Eh, Evropska unija mora razmišljati o načrtih za eh, Sirijo po asadskem režimu in izogniti se moramo napakam, ki smo jih storili v drugih državah. Najlepša hvala in zdaj dajem za zaključne besede, eh, za zaključne besede zopet besedo gospe Ešton. Hvala. hvala lepa predsedoči. Iz vseh prispevkov je zelo jasno, koliko frustracij in kako strastveni so poslanci v tem parlamentu glede te teme. Z vsakim ko govorim z njim, eh, vidimo, eh, kakšna, kako se jemljajo srce grozo, ki se dogaja srcem. Tri točke bi rada omenila v zaključku razprave. Prva točka, seveda je čustveno zelo privlačno in intuitivno privlačno, da spregovorimo o koridorjih, varnih ozemljih in tako dalje, vendar pa nasilje v Siriji je v državi, ki meri 80 tisoč kvadratnih kilometrov. To ni izolirano, to je povsod. In prav tako moramo prepoznati, da humanitarne organizacije so zelo živčne, glede vsega, eh, kar je povezano z vojaškim posredovanjem. In moramo jih spoštovati in poslušati njihove izkušnje. Poleg tega je potrebno vedeti, da če bomo napotili vojaške note v Sirijo, da je to velik korak in brez resolucije Združenih narodov je to izredno velik izziv, če to povem zelo milo. Torej je zelo, zelo pomembno, da ko govorimo o teh zamislih, da točno vemo, kaj opisujemo. Ne, pomeni, da jih moramo zavrniti, vendar pa moramo razumeti, zakaj točno gre. Drugič. Združeni narodi nimajo embarga na orože, ker niso dosegli dogovora o varnostnem svetu. Mi imamo embargo na orože in tudi ZDA. Želimo si podrobnosti od Nemčije in od Cipra. Seveda bom odgovorila takoj, ko bom informacije dobila. In tretjič, počnemo vse, kar je v naši moči in tesno sodelujemo z vsemi drugimi, da bi opozicijske skupine združili. V zadnjem pogovoru s Kofi Ananom je bilo to zelo visoko na dnevnem redu. Kako bi jih združili pod eh, skupnim okriljem ali pa tako, da bi saj sodelovali, da bi imeli skupno stališče. V Istanbulu je to eno glavnih vprašanj. Torej, nadaljujemo naše delo z njimi in s kolegi po svetu, da bi skušali podpreti enotnost opozicije. Vendar pa menim, da je v tem trenutku šestočkovni načrt kofeana na to, v kar moramo vložiti energijo. Ko bomo končno imeli resolucijo Združenih narodov, pa bomo potem lahko bolj odločni. Seveda obstajajo znatne težave v Siriji z načrtom in premirjem. Prav tako je jasno, da so opazovalci pripravljeni na začetek dela in moramo jih podpreti. Delati moramo zelo trdo, da bi izpolnili šeh, vseh šest točk in da bi ponudili polno podporo Kofiju Ananu, ki je za to podporo prosil. Moja podpora ima. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je končana. Glasovali bomo ob petek, ob povdne. Tako sedaj pa razmere v Burmi.